Začeli bomo z dogovorom o um, medinstitucionalnem um, sporazumu, torej kdo je za. To je poimensko glasovanje. There is one to my Imamo en glas preveč iz ENF in iz socialistov in demokratov. Sedaj je v redu. Konec glasovanja. 38 glasov za, 14 proti in 2 vzdržana. Hvala lepa za to. Čestitke gospi Moran Šahti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča. To glasovanje izgleda zelo hitro in nepomembno, ampak za nami je 26 mesecev dela in rada bi se zahvalila Agnes Jungeris, ki je moja soporočevalka in ki je opravila zelo pomembno delo, tako z mano kot z ekipo. Zahvaljujem se. Robertu iz eh, sekretarijata, eh, François Lara, Jan, Lena, naši eh, politični svetovalci, to so res naši sodelavci in svetovalci, kaj ti delali smo skupaj. Hvala. Res se zahvaljujem celotnemu odboru, kaj ti delali ta velika večina danes kaže tudi na to, da odražamo ta signal, ki ga želimo posredovati. Signal socialne Evrope, ki ščiti svoje delavce in ki vzpostavlja med podjetji na notranjem trgu lojalno, zdravo, uravnoteženo konkurenco. Zelo trdo smo delali na tem, da bi se izognili prvotni situaciji in da bi se izognili razkolu med Zahodom in Vzhodom. In vidite, da z veliko dela, dialoga eh, lahko pridemo do takšnega rezultata. Sedaj je eh, direktiva o napotenih delavcih resnično veliko boljša. Serios? gospa Jungerjas. Uh, uh, ne bom ponavljala tega, kar smo že slišali. Zahvalila se že vsem. Vendar pa bi se vseeno morali zahvaliti še Elizabet. Za njeno pripravljenost na odlično sodelovanje. Zato sem se vam eh, želela zahvaliti zaradi tega. Pred seboj imamo še glasovanje na plenarnem zasedanju. Če pa nam bo to uspelo, bomo storili veliko za delavce. In za vse ostale najlepša hvala Elizabet in tudi vsem ostalim, ki se jim je že sama zahvalila. In sedaj gremo lahko na naslednjo temo. Hvala. Najlepša hvala obema. Tema močnima ženskama. Sedaj gremo na glasovanje. Eh, glasujemo o uporabi sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za poimensko glasovanje. Lahko glasujemo. Konč, konec glasovanja. 50 za, 4 je proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa gremo na zahteve za završevanje ter posebna pravila za napotitev delavce v sektorju cestnega prometa. Tukaj imamo seznam za glasovanje, kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. vse ostale brezpredmetno, da predloga sprejem 108, kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili, glasujemo. Predlog se nam je številka 108. Glasovanje je zaključeno. 21 glasov za, 33 proti, nihče se ni vzdržal. Predlog spremembe številka 106, kdo je za, proti, držani. Tudi to bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov za, 31 proti, 1 se je vzdržal. Zavrnjeno predlog sprememb številka 107. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverili bomo še predlog sprememb številka 107. Glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. 25 glasov za, 30 proti, nihče se ni vzdržal. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na kompromis 10, to je za, proti. To bomo preverili. Kompromis 10, izvolite, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 32 proti, 1 se je vzdržal, kar pomeni, da gremo na alternativne predloge sprememb. Preverili bomo s pomenskim glasovanjem, elektronskim glasovanjem torej. Glasujemo o alternativnem predlogu spremembe številka 10. Konec glasovanja. 43 za, 11 proti, eden se je vzdržal. Predla sem veštelka 115, kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Predlog snim veštelka 115, glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. 24 za, 26 proti, 5 vzdržanih. Za, vrneno. Predlog spremembe 116, kdo je za, proti proti držani. Mislim, da je bilo to zavrneno, vendar bomo preverili. Predlog je številka 116. Izvolite, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za en glas, 28 za, 27 glasov proti. Predlog sem ga 122, 2 za proti, zdržani, zavrnjena. Preverili bomo vse na 122. Glasovanje odprto, konec glasovanja. 28 glasov proti, 27 za zavrnjeno. Predlog sem je 117, kdo je za? proti, zdržani. To bomo preverili, 117. Zvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Dvaintrideset proti, triindvajset za zavrneno. Predlasenim je 119, kdo je za? proti, zdržani, zavrneno. Predla sem bil 118, preverjamo 119, najprej bomo preverili predla sem bil 119. Glasujemo, glasa, konec glasovanja. 21 glasov za, 34 proti. Zavrnjeno. 118, kdo je za? Proti. Zdržani. Preverili bomo 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z 38 glasovi proti. Gospa predsedojoča. Lahko o vseh predlogih glasujemo elektronsko, ker je, so vsi zidi zelo tesni. Tako bomo hitreje končali. Torej, kaže, da večina ta predlog podpira, zato bomo tako tudi storili. Predlog spremembe 121 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, 32 glasov proti, predlas na mesto 20, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 48 glasov proti, predlog spremembe 123, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 30 glasov proti. Predlog sem bil 125. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 32 glasovi proti. Predlog sem bil 124. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 45 glasov proti, prelazimo 126, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 30 glasovi proti, prelazimo 127, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 31 glasov za. Predlog sem ve 128, je brezpredmeten. Gremo torej na predlog sem ve številka 129, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 41 glasovi za. Predlog sem ve številka 131, glasujemo. konec glasovanja. Zavrneno 26 glasov proti, predlog sem bil številka 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, predlog sem bil številka 133. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 glasov proti. Predlog se nam je številka 10, 134, 135, 136 in predlog se nam je številka 137. So predloge, v katerih lahko glasujemo skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 34 glasovi proti. Predlog nam je številka 138 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 48 glasov proti, brez nimi številka 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 46 glasov proti, predlog sem je številka 140. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnilo 47 glasovi proti, prijaznjena številka E141. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 47 glasovi proti, prijaznjena številka 142. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 46 glasovi proti, predme številka 143. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 48 glasovi proti, predme številka 144. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 46 glasovi proti. Predno se je številka 145. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47 glasovi proti. Predno se je številka 146. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 48 glasovi proti. Gospod Martin. Ce qui a été dit tout à l'heure. Ja, eh, v nasprotju s tem, kar je bilo prej eh, povedano, mislim, da za te amandmaje pa lahko glasujemo z dvigom roke. Očitno v tem odboru imamo zelo veliko demokracije. Torej, nadaljujemo. Prejela sem veš številka 147. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prejela sem veš 148. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 48 glasovi proti. Sedaj gremo na predlog sembe številka 149. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 35 glasovi proti. Predlog sembe številka 150. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 44 glasovi proti, pred njim je številka 151, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 30 glasovi za. Predlasom je številka 152, je bil maknjen. Torej gremo naprej z številka 153, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto s 29 glasovi za. Sedaj gremo na kompromisi 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 34 glasovi za. Kompromis 13. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno s 32 glasovi proti. Alternativni kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 glasovi za. Alternativni kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za razliko enega glasu, predvsem je številka 100. Aha, v redu. Sedaj gremo naprej, da sem v številka 199. Predlogbe najdete na 14. strani. Predlog spremembe številka 199. Glasujemo. Predlog spremembe številka 199. Na strani 14 na seznamu glasovanj gre za predlog spremembe Birgit Zipel. Pe, številka 199, še vedno lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Izvolite. pred tem predlogom, s tem imamo še kompromis 15, moramo še o tem glasovati ali ne. Tudi ta kompromis je sedaj brezpredmeten. Torej, glasujemo o predlogu spremembe številka 199. Vsi prejšnji so brezpredmetni. Ne slišim vas. Torej, glasujemo o predlogu številka 199 na 14. strani. Vsi prejšnji predlogi so brezpredmetni, gospa Jeslovecka. Gospa predsedujoča, kompromis številka 15 ni brezpredmeten gre za ločeno zadevo od 13. kompromisa, ki je bil spred kot alternativni predlog. Gospa predsednica, ne strinjam se vedno s kolegico Danuto, vendar pa ima v tem primeru prav. predlog, kompromis kom, številka 13 ni bil sprejet, oziroma alternativni predlog 13 ni bil sprejet, zato moramo o tem kompromisu glasovati. Verjetno smo se zmotili, vendar pa vas prosim, da preverite. Ok. V redu. Nekaj sem dolžna gospeji Jazlovecki. Kakšno cvetlico ali kaj takega dobite, imate prav. Sedaj torej glasujemo o kompromisu številka 15 na strani 14. Sorry, I mean it. Se opravičujem. Kompromis številka 15 je brezpredmeten. Tako je zapisano na seznamu glasovanja. Kapotaža je že pokrita s kompromisom številka 12. We'll take a moment, but relax. To bomo preverili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 Zopet smo si premislili, gospa Jaslovecka, glasujemo o predlogu spremembe številka 199, ker smo kompromis številka 15 že pokrili s prejšnjim kompromisom, ko smo glasovali o kabotaži, torej predlog spremembe številka 199. Sem poročevalka, glasovati moramo o kompromisu številka 15. Uh, I, I, I uh, uh, uh Naši izvedenci tukaj pravijo, da ne. Torej, ne moremo glasovati o kompromisu številka 15. To smo že pokrili. Glasujemo torej o predlogu številka 199. Torej, če želite glasovati, to lahko storite sedaj. Predlog sem je številka 199. It's open. It's Aha, naprave sedaj delujejo. Predlog za nove številka 199. En glas skupine s ELS je preveč. Enaintrideset glasov za, dvajset proti. Izvolite. Se opravičujem, da zopet motim. Pri kompromisu 15 piše, da je brezpredmeten, če je alternativni kompromis številka 13 sprejet, kar pa ni bil. Ni bil sprejet. Je, ta je brezpredmeten samo če je sprijet, vendar ni bil sprijet. Alternativni kompromis številka 13 je bil zavrnen. Tukaj je težava. Uh, težava je v tem, da je to napačno zapisano. Potem pa je v redu. V redu. Najlepša hvala. Vseeno hvala za vaše prispevke. Želimo storiti tako, kot je prav. Sedaj pa kompromis 8b. Sedaj smo zopet na pravi poti. Torej, kompromis 8b glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 33 glasov proti. Sedaj pa gremo na alternativni kompromis številka 16, ne? Ne. Predlog spremembe številka 236. Glasujemo. Gospa predsedujoča, Če je kompromis brezpredmeten, je običajno, da glasujemo o predlogih eh, spremembe znotraj kompromisa, kar pomeni, da moramo glasovati o predlogu spremembe številka 200. Ker Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 200. Torej, glasujemo o predlogu spremembe številka 200. Konec glasovanja. Zavrnjeno 32 glasov proti, sedaj pa predlog spremembe številka 239. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 glasov proti. Predla sem je številka 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 glasov proti. Predla sem je številka 240. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 41 glasovi proti. Sedaj pa gremo na predlog znove številka 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 28 glasovi proti. Gospa Ingerijo, ste bili prišli do beseda? Ne. Mm-hmm. the schools. So we go 205. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 205 skupaj s predlogom spremembe številka 243. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno 37 glasovi proti. Predlog spremembe številka 241. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 34 glasovi proti. Zdaj pa gremo na predlog spremembe številka 242. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 32 glasovi. Sedaj pa gremo na alternativni kompromis številka 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 31 glasovi za. Sedaj gremo na stran številka 2. 23 na predlog spremembe številka 333, torej stran 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 33 glasovi za. Predlog spremembe številka 334 je brezpredmeten. Sedaj gremo na predlog zemlje številka 332. Glasujemo. Konec glasovanja. Za vrnjeno s 30 glasovi proti, sedaj gremo na predlog zemlje številka 335. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset glasov za. Predzem je številka 336. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 38 glasovi za 27 je bilo proti. Naslednji je brezpredmeten. Torej gremo na predlog sami številka 338. Glasujemo skupaj s predlogom 339. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 32 glasovi za. Predlog sem je številka 340, je brezpredmeten. Predlog sem je številka 342, je ravno tako brezpredmeten. 341 in 343 sta brezpredmetna. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 344. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 35 glasovi za. Sedaj gremo na predlog spremembe številka 345. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 glasov za, 346 glasujemo. Konec glasovanja. Izvolite, gospa Jazlovecka. Gospa predsednica, ne vem, če je prišlo do napake na seznamu glasovanja, vendar pa Imamo predloge za ne 333, 343, 346, kjer piše, da so brezpredmetni, če je bil 341 zavrnjen. Zakaj so brezpredmetni? Ne, ti so bili zavrnjeni. They were not rejected. They fell brezpredmetni so bili. Glasujemo o predlogu spremembe številka 347. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 35 glasovi za.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 Yes, our secretariat has now given you... Torej, sekretariat pravi, da imate prav, gospa Jazlovecka, kar pomeni, da so predlogi spremem 344, 345 in 346 zavrneni. Torej, sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 347. Lahko glasujete. To smo že storili, je bilo sprejeto, v redu, sedaj gremo na predlog spremembe številka 348. Je brezpredmeten ali glasujemo? Torej, predlog spremembe številka 348 je brezpredmeten, sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 349. tem. Ne glasujemo torej predlog številka 350, glasujemo skupaj s predlogom 353. Glasujemo torej. Konec glasovanja. Sprijeto 47 glasovi za predlog, sem bil številka 351 skupaj s predlogom spremembe številka 354 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 37 glasovi za. Predlog spremembe številka 355. O tem ne glasujemo. Aha, najprej imamo predlog 352 gospoda Šusterja, torej glasujemo o predlogu številka 352. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za. 355 je brezpredmeten. Sedaj gremo na predlog samve številka 357. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Devetinštirideset glasov proti. Sedaj gremo na četrti člen predloga komisije, kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 30 glasovi proti. Sedaj gremo na alternativni kompromis številka 17. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto 36 glasovi za. Sedaj gremo na predlog znembe številka 300. 363, ki so brezpredmetni, torej gremo sedaj na predlogne številka 362 in glasujemo skupaj s predlogoma 363 in 364. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 glasov je bilo proti, sedaj gremo na predlogne številka 21 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrneno s 35 glasovi proti. Sedaj gremo na predlog sem ve številka 365. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto s 32 glasovi za. Sedaj gremo na predlog sem ve številka 22. Ta je brezpredmeten, ravno tako predlog nam je številka 366, sedaj gremo na predlog nam je številka 367. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. ker je izenačen rezultat. Sedaj gremo naprej v znamenju številka 23. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno 26 glasovi proti. Sedaj gremo na kompromis številka 1. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Za en glas 28 glasov je bilo za. Sedaj gremo na predlazanje številka 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 30 glasovi za. Predlazanje številka 30. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 38 glasovi proti. Predlog mi je številka 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 32 glasovi za. Sedaj gremo na kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Tri glasove. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 32. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto 34 glasovi za. Sedaj pa gremo na kompromis številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 28 glasovi za. Sedaj gremo na kompromis številka 4. Glasujemo. Konec glasovanja naprej je do 38. glasovi za. Sedaj gremo na... Prejedla sem je številka 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 45. glasovi za. Sedaj gremo na predlasno številka 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 39 glasovi proti. Prelazme številka 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 46 glasovi proti. Sedaj gremo na kompromis 4a. Izvolite, lahko glasujete konec glasovanja. Zavrljeno s 33 glasovi proti, sedaj gremo na alternativni kompromis 4a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 38 glasovi za proti. Sedaj gremo na predlasno številka 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 42 glasovi za. Sedaj gremo na predlasno številka 47. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno s 43 glasovi proti. Sedaj gremo na predzmo številka 49. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 29 glasovi proti. Predlog smo je številka 48. Izvolite, lahko glasujete. konec glasovanja. Zavrnjeno 46 glasovi proti. Sedaj gremo naprej, da se ne bi številka 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 31 glasovi za. Predlog sem je številka 52. Glasujemo. Aha, ta je brezpredmeten predvsem številka 51, ravno tako brez predmeta, sedaj gremo predvsem številka 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 41 glasovi za. Predlog sem bil številka 54. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto s 35 glasovi za. 55 je brezpredmeten, 56 je ravno tako brezpredmeten, pred smo je številka 57. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 glasov za, sedaj gremo na kompromis 4b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za. Sedaj gremo na predlog sem številka 65. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, a zavrnjeno z 28 glasovi proti. Predlog sem je številka 5. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog mi je številka 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem je številka 69. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. S 29 glasovi za. Sedaj gremo na predlog samega številka 71. Ta je brezpredmeten. Ravno tako 79 in 74. Vsi so brezpredmetni do kompromisa številka 5 na 33. strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 32. glasovi za. Predlog sem bil številka 83, 84, 85 so brez predmeti, zdaj imamo kompromis številka 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za. Potem gremo na vodne izjave. Predlog sem be številka 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za operer, v številka 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 glasovi. Sedaj gremo prezemno številka 98. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. S 30 glasovi proti. Predlog nam je številka 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za. Sedaj gremo na končno glasovanje o osnutku mnenja s dopolnili. Glasujemo poimensko, izvolite. And, uh, the vote. Konec glasovanja. sprejeto s 33 glasovi za 22 proti, dva sta se vzdržala. Ja vem, že moj. Gospa Jašloveka. Hvala lepa. Vem, da moj glas ne bo ničesar spremenil, ampak eh, moj strojček ni deloval. Prosim, da uh, moje um, ime pribeležite k 22 glasovom proti. Vem, da to rezultata ne bo spremenilo, ampak želim, da se to zabeleži. Uh, torej, uh, končni rezultat je 23 glasov proti. Uh, Hvala lepa za vašo podporo. Ja, tako da smo glasovali na pravilen način. Zahvaljujem se vsem vam. To glasovanje je bilo izredno zapleteno. Glasovalni seznam je bil kompliciran, imeli smo težavne kompromise. In zahvaljujem se vsem vam, ki ste dobro obveščeni o tem, kako je treba glasovati za vašo podporo. Ampak zahvaljujem se vsem, kajti vsi v tem odboru se zavedamo, kako pomembno je glasovanje in kako pomembna je bila ta tema, o kateri smo glasovali. Tako, sedaj smo se ogreli, to pomeni, da se lahko lotimo naslednjega zapletenega glasovanja. Prosim, da nas še naprej podpirate, tako da. bomo um, vse podrobnosti uredili na pravilen način. Začeli bomo sa kompromisom 10. Ste pripravljeni? Uh, prosim, da dvignete roko. Kompromis 10. Spoštovana gospa uh, predsedojoča, ali lahko prosim še enkrat poveste, o čem glasujemo? kajti moj glasovalni seznam se začne s kompromisom 8. Eh, gospa predsedujoča, sedaj pa smo se vsi zbudili. Hvala lepa. Da, torej glasujemo o poročilu Georga Baha, eh, glasujemo torej o kompromisu 10, prosim, da dvignete roko. Kdo je za in kdo je proti? Eh, torej, kompromis 10 je sprejet. Kompromis 11 na drugi strani. Glasujemo. A ne, dobro, dobro. Bomo videli, če nam bo uspelo. Prosim, da dvignete roke. Okay. In kdo je proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 13a. Kdo je za? Proti? Proti? Mislim, da bi morali to preveriti. Glasujemo o kompromisu 13a. Glasujemo. Če ne dvigujete rok, potem moramo pač zadevo rešiti tako. Ste vsi glasovali o kompromisu 13a? Konec glasovanja. Uh, eh, 46 za. Da, to da prosim vas, da dvigujete roke. Nadaljujemo s eh, predlogom spremembe 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 90. Kompromis 14, kdo je za? Proti. Preverili bomo kompromis 14. Pa poskusimo še enkrat z dvigom rok. Kompromis 14, kdo je za? In kdo je proti? No, dobro, sprejeti. 99 je predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Potem 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 102. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Potem pa stran 10. Predlog spremembe 123. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Zavrnjen. 124. Kdo je za? Proti. No, to moramo preveriti. Preverili bomo 124. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 125. Kdo je za? Proti vzdržani, zaprnjen. Kompromis 15. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa stran 13. Kompromis 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Stran 15. 15. oziroma gremo na stran 116, predlog spremembe 155. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 155. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet za 29 glasovi za. Kompromis 17. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 160, e, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161, kdo je za, proti, preveriti moramo predlog spremembe 161. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 162 je umaknjen, torej sedaj na vrsti 163. Kdo je za? Proti? Preverili bomo 163. Torej glasujemo o predlogu spremembe 163. Glasujemo. In konec glasovanja. Zavrnjen eh, s 32 glasovi proti. 164, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 165, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 166, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 167, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 168, kdo je za? Proti. To moramo preveriti. Eh, glasujemo o 168. Konec glasovanja zavrnjen uh, s 40 glasovi proti. Sedaj pa kompromis 18. Kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani sprejet. Eh, preverjamo kompromis 18, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet s 33 glasovi za. Sedaj pa kompromis 19. Kdo je za? Proti, ozdržani, sprejet. 181. Kdo je za? Proti, ozdržani, zavrnen. 182. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Preverjamo elektromembe 182. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet eh, sa 27 glasovi za. Sedaj pa 183, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Zavrnjen. Preverjamo 183. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom večine. Predlog spremembe 184. Kdo je za? Proti. Preverili bomo predlog spremembe 184. Glasujemo. Torej glasujemo o predlogu spremembe 184. Konec glasovanja. Sprejet. Za tremi glasovi večine. Da, gospod Silikiotis. komentarja nismo slišali. Kompromis ena. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis dve. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis tri. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Ovodna navedba 3. Kdo je za? Eh, ne, torej 25. predlog spremembe. Eh, kdo je za? Proti. Ostržani sprejet. Potem eh, predlog spremembe 26. Torej glasujemo o 26. Kdo je za? Proti. Ostržani zavrnjen. Proti. 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo, preverili bomo predlog spremembe 27 in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet za 29 glasovi za. Potem 28, eh, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis štiri, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis pet, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 44 glasujemo o tem predlogu spremembe. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Potem eh, uvodno naredbo 8a. Kdo je za? Oziroma to je eh, prežel spremembe 47. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 9. Potem 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem 49, kdo je za, proti, preverili bomo predlog spremembe 49, glasujemo. In konec glasovanja. Zavrnjen. S 34 glasovi proti. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 9. Potem predlog spremembe 62 na 25. strani. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjen. Potem 71, eh, kdo je za? Proti. Preverili bomo predlog spremembe 71 in glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen eh, z 28 glasovi proti. Sedaj pa predlog spremembe 72. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. In sedaj glasujemo o tako spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejet z, z 32 glasovi, za 14 proti in 7 vzdržanimi glasovi. Sedaj pa glasujemo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta, ki spremenja uredbe zato, da bi se prilagodili razvoju v sektorju. Gospa Lopez Fontanjes eh, je zapisala to poročilo, o katerem bomo glasovali. Eh, Alternativni kompromis 8, glasujemo. najbolje bo, da glasujemo elektronsko, torej alternativni kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 31 glasovi. Now we vote on amendment 14, uh, 120, 121, 122, and 123. Sedaj pa predlogi sprememb uh, od 120 do 125. Glasujemo. Da, izvolite. Zakaj sedaj glasujemo enkrat poimensko, drugič ne glasujemo poimensko, tega nisem povsem razumela. Eh, sedaj bomo imeli elektronsko glasovanje. To, da tukaj ni poimenskega glasovanja. Eh, pravkar eh, nismo poimensko glasovali o poročilu Georga Baha. Zakaj sedaj naenkrat ta sprememba? Torej, zakaj enkrat poimensko glasujemo o poročilu in potem drugič eh, tako, da damo znak? Da, um, lahko je zapleteno, če je tako. Torej, jaz želim doseči pravilni rezultat in želim zagotoviti, da šteje, preštejemo prav vsak glas imamo bolj zapletene glasovalne sezname in eh, takšne, ki so preprostejši, kjer lahko glasujemo z roko. Sedaj pa se vračamo k elektronskemu glasovanju, tako da se res prepričamo, da je vse v redu, da ne bo na koncu tako, da bo se ob koncu imeli občutek, da nekaj ni šlo v redu, eh, da nekaj ni bilo v redu pri tem glasovanju. To pomeni, da sedaj uh, glasujemo o predlogih sprememb od 14 do 125, to je elektronsko glasovanje, kot če bi šlo za en predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. In eh, to je, eh, ti so bili sprejeti za 49 glasovi za sedaj pa predlog eh, spremembe 125 postane brezpredmeten, preidemo k kompromisu 9, glasujemo. Konec glasovanja. In ta je zavrnjen z 32 glasovi. Sedaj pa alternativni kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja o alternativnem kompromisu 10. Sprejete s 37 glasovi za. Sedaj pa stran 7, predlog spremembe 145. Glasujemo. Torej sedma stran, predlog spremembe 145, eh, glasujemo in konec glasovanja. Sprejet za 20 glasovi za. E... Gospa predsedujoča, bolje je, če ne govorite o številkah strani, kaj ti nimamo vsi istega dokumenta in zato nas to bolj zmede kot karkoli drugega. No, uh, sedaj ne bom več omenjala strani. Nadaljujemo za kompromisom deset. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet z 51 glasovi za. Nadaljujemo s predlogom spremembe 156. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen uh, z razliko dveh glasov. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen s šestimi glasovi. Alternativni kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet s 43 glasovi za. Nadaljujemo z alternativnim kompromisom 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 30 glasovi za, sedaj pa nadaljujemo. Devetnajsti predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 29 glasovi za. Potem eh, predlog spremembe 167. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. S petimi glasovi več. 169 in 168 sta identična. Glasujemo skupaj, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta s šestimi glasovi več za. Sedaj pa predlog spremembe 172 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 173. Ali ne bomo glasovali o prvem delu, ne glasujemo o drugem delu predloga spremembe 173. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa alternativni kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dva glasova več. Za. Sedaj pa gremo dalje. Predlog spremembe 188. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa to ne, ta postane brezpredmeten. 193. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj 194, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet oziroma zavrnjen. Potem predlog spremembe 195, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. potem predlog spremembe 196. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 197. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 198 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. S 45 glasovi za. Sedaj pa 199 postane brezpredmeten. Nadaljujemo z 200, glasujemo o predlogu spremembe 200, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 201. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 202. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 203. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog spremembe 204 in 205 sta identična, glasujemo o obeh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena sta predlog spremembe 206. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 207 postane brezpredmeten. Sedaj predlog spremembe 102. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 209 je brezpredmeten, sedaj pa 210. Glasujemo o 210. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 211. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 213 skupaj s predlogom spremembe 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 215 postane brezpredmeten. Isto velja za 212. Nadaljujemo z 216. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 217, ne, ta postane brezpredmeten. 217, 218 je brezpredmetna, torej prehajamo k alternativnemu kompromisu 15a. Glasujemo. kompromis 15. A, torej eh, konec glasovanja, sprejet eh, s 33 glasovi za. Um, kompromis 15b. Glasujemo. 15B. 15B. 15B torej. No, no. Yeah. We vote on... Glasujemo o kompromisu 15B. Konec glasovanja. torej kompromis 15B, 31 eh, glasov za in 16 proti. Nadaljujemo sa kompromisom 14. Ne, ta postanja brezpredmeten. predlog spremembe 235. Ste ga našli? Torej, predlog spremembe 235. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 235 konec glasovanja. Torej 35 eh, glasov za, 6 proti. Nadaljujemo s kompromisom 15c. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s 33 glasovi za. Nadaljujemo z amandmajem 245. 245. In začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 246. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 15. Začenjamo z glasovanjem glede 15. kompromisa. Konec glasovanja. Sprejeto s 53 glasovi za. Amandma 248. Kdo je za? Ja, sveda, glasujemo o tem amadmaju. Začete glasovanja. Konec glasovanja o 248. členu. Oziroma amadmaju. Amadma 248. Ta je brezpredmeten. Dobro. Kompromis 16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, kompromis 16. Amandma 954, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 29 za. Amandma 265, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Nadaljujemo z 266. amandmajem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 267. Začenjam z glasovanjem. Konec glasovanja zavrnjeno. Nadaljujemo s kompromisom 17, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s 53 glasovi za amandma 271. SND je, glasoval, je zahteval glasovanje po deli, prvi del, kdo je za drugi del, oziroma kdo je proti. Se upravičujem, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 38 glasov za drugi del sedaj. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. zavrnjeno z 31 glasovi. Amandma 272, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z 28 glasovi za. Na to. Vodne izjave, amandma 25, kdo je za? proti, druga konec glasovanja zavrnjeno. Alternativni kompromis ena, kdo je za, oziroma začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amendma 2. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 35. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno amandma 36. Konec glasovanja. Ni delovalo. Bomo še enkrat poskusili. Dobro. Amandma 36, rezultat je sprejeto 27 glasov za. Kompromis 2. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Alternativni kompromis 3. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Začenjamo z glasovanjem. 51 za. Zdaj pa amendma 56. Začenjamo z glasovanjem. Amendma 56 sprejeto 47 glasovi. Kompromis 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s 50 glasovi za amandma 63. Začenjamo z glasovanjem v zvezi z amandmajem 63. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 glasov za amandma 71. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 73. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s 43 glasovi za. Amandma 73 je brez predmeta. Nadaljujemo s kompromisom 7. Ja, gospod Martin. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi, da mi pojasnite, kako je to skladno z amandmajem 71. Če je to skladno z amandmajem 71. 71, potem lahko to glasujemo skupaj z amadmajem 71. Ne vem, zakaj je potrebno, da imamo zopet tako negativno eh, glasovanje proti glasov ENF. Amandma 73 je skladen z amandmajem 71, ampak je brezpredmeten, če je amandma 72 sprejet. To je skladno s pravili. Nadaljujemo sedmim kompromisom. Začenjamo s glasovanjem o kompromisu sedem. Konec glasovanja. Sprejeto z 48 glasovi. Alternativni kompromis 7a. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z 31 glasovi. Alternativni kompromis 7b. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z 32 glasovi za. Nadaljujemo z amandmajem 11 in začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja o amandmaju 11. Sprejeto s 34 glasovi. Amandma 95. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. 30 glasov za. Amandma 97. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 49 glasovi. Amandma 98. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto z 51 glasovi. Amandma 99. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z 41 glasovi za. Amandma 100. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno z enim glasom. Amandma 101. Začenjamo s glasovanjem. Imamo en glas LS preveč. Še vedno imamo enega preveč. zavrnjeno z 37 glasovi. Na to amendma 12. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To pomeni, da sedaj glasujemo o celotnem tako spremenjenem mnenju. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Sprejeto z 31 glasovi. Prijatelji, hvala lepa, da ste glasovali. Sedaj pa bi želela, da nadaljujemo z delom. In tisti, ki vas ne zanima naslednja točka na dnevnem redu, prosim, da zapustite dvorano. Ste pa seveda prisrčno pozdravljeni, da ostanete in prisluhnete našemu gostu. Ampak klepetati boste pa morali zunaj dvorane. Hvala. Yes, well, Dobro, potem bomo nadaljevali z našo običajno sejo po tem glasovanju. Naslednja točka dnevnega reda je ocena agencije v okviru pristojnosti odbora za zaposlovanje dajem besedo komisiji, generalnemu direktorju, generalnega direktorata za zaposlovanje, gospodu Jostu Korteju. Izvolite. Hvala lepa, gospoda predsedojoča. Veseli me, da sem danes popovdne lahko tu med vami in predstavil vam bom eh, rezultate zunanje ocene eh, evropskih agencij ki so torej prekaj pristojnosti odbora EMPL. Eh, govorimo o ETF-u eh, e v Torinu, EOSHI EU -OSHI v eh, Bilbao, agenciji v Solunikih. In te agencije so zelo pomembne, zato je komisija prosila, da si izvedemo to zunanjo oceno. In eh, na kratko bom predstavil rezultat eh, tega zunanjega, te zunanje revizije. In pomembno je, da predstavim tudi kontekst. Imamo tri pomembne procese in teh eh, ne gre med sabo mešati, ker so zelo različni. In mislim, da je pomembno, da slišite, da tega ne bomo mešali. Prvo gre za proces oceno, ki jo bom sedaj predstavil. To je avtonomen proces, ki se je začel že leta 2015 in ocenjevalec je delo zaključil letos. Na to imamo trialog v zvezi z revizijo eh, uredb v zvezi z vzpostavitvijo treh od teh eh, agencij. Namen je bil, da se te uh, um, ustanovitvene uredbe prilagodi sedanjo zakonodajo in tretjič gre za predlog komisije, da se uh, vzpostavi peto agencijo Europe Label Authority, ki bo prav tako v pristojnosti vašega odbora. Marjana Tyson, moja komisarka, bo 24. maja to vašemu odboru tudi predstavila to je vse povezano, ampak eh, pomembno je, da te postopke med seboj ločeno obravnavamo. Sedaj, kar se tiče ocene štirih agencij, to je rezultat zunanje ocene. To, kar vam bom danes predstavil, ni nujno mnenje komisije, to je uh, input eh, zunanjega uh, Eh, ocenjevalca, PPMI. In potem, ko vam bom to predstavil, boste imeli možnost, eh, da eh, posredujete svoje mnenje. Na to bo komisija predlagala, predlagala svoj dokument, ki bo na to sprejet po poletnih počitnicah. Ta delovni dokument eh, bo vključeval potem tudi naš odziv na to zunanjo oceno. Poskušali bomo um, to narediti na način, da bo dokument čim bolj uh, specifičen in rad bi izpostavil tudi to, da imate danes, pa tudi kasneje še možnost, eh, da komentirate ta dokument. Na ta način bomo lahko upoštevali vaše mnenje, preden bo dokument. Uh, zaključen. Evropski parlament eh, in pa eh, odbor je bil tudi vključen v ta postopek ocene. Od nas ste prejšnji teden ali predprejšnji teden prejeli tudi poročilo. Naj vam sedaj povem nekaj o glavnih eh, rezultatih eh, te zunanje ocene. Zdi se mi potrebno, da se to strukturira v okoli treh eh, glavnih vprašanj. Prvič, za vsako od agencij je veljalo, da smo od ocenovalca pričakovali, da si pogleda učinkovitost, dodano vrednost. Eh, in pa rezultate teh agencij. Na to smo eh, od ocenevalca eh, želeli tudi, da si pogleda povezave med temi agencijami in da identificira potencijalne sinergije oziroma prekrivanja. In tretjič, prav tako smo želeli, da si pogledamo tudi v prihodnost, prihodne možne scenarije za agencije. In prav tako smo med temi možnimi scenariji vključili tudi uh, ustanovitev nove agencije za označevanje. Zelo pomembno, preden vam predstavim rezultate, je tudi to, da si pogledamo metodo, kako, je, kako smo to naredili. Ocenjevalec je to točke pogledal in to, uh, to je primerjal z uh, formalnimi uh, nalogami agencij. Pogledal si je uh, Eh, ustanovitvene dokumente, delovne načrte in druge eh, delovne dokumente, ki so jih te agencije sprejele in potem je eh, primerjal prvo in drugo točko s temi dokumenti. Ni šlo torej za to, kako bi nekaj lahko izgledamo v idealnem svetu, temveč Eh, smo si pogledali resnično rezultate glede na njihove naloge. Prvi dve agenciji sta bili ustanovljene v 70-ih letih, ampak eh, ni šlo za to vrsto vprašanj. Šlo je za tehnično oceno in to res eh, povdarjam, kaj ti to ni dokument, na podlagi katerega bi komisija pripravila kakršne koli politične uh, politične um, predloge. Torej, to so bile tri, tri točke in če si sedaj to pogledamo individualno, kakšne so zaključki ocenjevalca glede prve točke, je bil zaključek zelo pozitiven. Ocenevalec je prišel do zaključka, da so agencije uh, delale učinkovito, da so uh, uh, prinesle rezultate, da so. Uh, prispevale k eh, izvajanju splošnih eh, ciljev. Na to je bil ocenjen tudi rezultat, eh, kakovost rezultata glede na proračunske omejitve, roki bi bili lahko izboljšali in nekaj, kar se vse čas uh, sliši, je vprašanje dostopnosti agencij in to nas privede do vprašanja komunikacije. Žal, eh, veliko teh eh, agencij ni dovolj, niso dovolj vidne za druge, vidne so za uh, evropske inštitucije in za države članice, kjer se nahajajo, ampak uh, zunaj uh, teh okvirov pa so precej slabo vidne in ocenevalec je to tudi izpostavljen, to je zelo pomembna točka. In na to še zadnja točka, treba si je dobro pogledati uskladitev prednostnih nalog z evropskimi prednostnimi nalogami. Tu gre za uh, vse splošne evropske prednostne naloge, ne samo prednostne naloge komisije. Te morajo biti usklajene in tudi to lahko še izboljšamo na to. Podoben rezultat pri učinkovitosti, zelo učinkovito, kljub eh, vrčevalnim ukrepom so agencije delovali učinkovito. Struktura in eh, sestava upravnih odborov treh agencij, govorimo o Dublinu, Eurofundu, eh, CDFOP-u in EU-EUSHIP, te agencije imajo 78 članov v upravnem odboru, vsaka od njih, in ocenjevalec je prišel do zaključka, da ima ta struktura precej prednosti, čeprav eh, ni eh, skladna z splošnim pristopom. Leta 2012 eh, smo želeli izboljšati upravljanje agencije to tripartitno uh, strukturo smo ohranili za tri od štirih agencij, Torino je malce drugačna in to je tudi mnenje komisije, da se ta tripartitna struktura ohrani. Zato tudi nismo predlagali, da bi to spremenili. Če si pogledamo relevantnost rezultatov, storitev, Tudi tu je zaključek pozitiven, rezultati so relevantni tako za evropske inštitucije, kot eh, tudi za deležnike. Kljub temu pa načrtovanje, načrtovalni proces eh, agencij ustvarja vrzel med eh, tem, kar lahko nudijo in med tem, kar partnerji, komisija in tako dalje pričakujejo. To pomeni, da te storitve niso vedno ustrezne. Dodana vrednost eh, teh agencij, tudi tu je ocenjevalec ugotovil, da ta tripartitna struktura predstavlja jasno prednost. To je zelo pozitiven zaključek. Na to, če nadaljujem z drugim delom teh vprašanj torej ta horizontalna perspektiva. Tu gre za koherentnost med delom vseh štirih agencij in ocenjevalec je ugotovil, da prihaja do kar precejšnjih prekrivanj med agencijami na ravni njihovih eh, mandatov. Če si pogledamo CDFOP eh, in pa ETF, eh, e potem vidimo, da sta obe agenciji odgovorni za usposabljanje. Tu prihaja do prekrivanja, ampak v praksi to prekrivanje ne uh, povzroča težav, kaj ti uh, eh, teritorijalna pristojnost je precej drugačna. Uh, Torino se ukvarja samo s tretjimi državami, medtem ko druga agencija pa samo z državami EU. Sodelovanje je trenutno bilateralno med eno agencijo in drugo in eh, to posamično in ponavadi gre za izmenjavo eh, znanj, za eh, skupne dejavnosti, ampak ni pa strateškega sodelovanja za usklajevanje dela agencij, s katerimi bi se lahko soočali z prihodnimi izzivi. In komisija mora tu spodbojati agencije, da izboljšajo to sodelovanje. In na to, glede prihodnosti, eno zanimivo vprašanje je bilo ocenjeno in sicer gre za različne scenarije združevanja. Ali bi bilo smiselno, da bi združili nekatere agencije, naprimer CDFOP in pa uh, eh, ETF ali uh, uh, Eurofund in ocenjevalec je ugotovil, da bi bili uh, stroški in tveganja teh eh, združevanj veliko večji kot uh, koristi. In tudi, če bi ocenjevalec prišel do drugačnega zaključka, je povsem jasno, da komisarka po tem mandatu ne bo tega predlagala tako da se glede tega lahko mirni. Komisija se ta hip s tem ne bo ukvarjala. V luči teh um, izzivov in tvegan, ki bi jih predstavljala takšna združevanja, ocenjevalec raje predlaga okvir za okrepljeno sodelovanje. To je žargon EU, ampak mislim, da se razumemo to bi bilo bolj koristno, na ta način bi lahko vzpostavili eh, večstransko sodelovanje med agencijami in na to še odnos med obstoječimi štirimi agencijami in bodočo agencijo European Labour Authority, ki še ne obstaja, ampak ta predlog je bil podan. Tu je ocenjevalec pogledal, kako bi obstoječe agencije sodelovali z novo. Potencial za takšno sodelovanje je precej omejen. In to se mi zdi tudi pomembna točka. Komisija bo o tem še enkrat spregovorila maja, ko vam bo predlagala predlog. Ker te agencije so zelo drugačne. Štiri obstoječe agencije so zlasti raziskovalni centri, medtem ko ELA bo operativna struktura. To je operativno orodje in ne raziskovalna agencija, ki jim to je operativna struktura za podporo in ELE ne bi primerjal z nobeno od obstoječih agencij. To je bolj podobno Europolu ali Eurojustu. No, to je nevarna uh, primerjava, kaj ti uh, eh, področje delovanja je zelo drugačno, ampak glede uh, ciljev mislim, da je to uh, pomembno. Gre namreč za uh, strukture, ki omogočajo uradnikom, da skupaj delajo in nudijo tudi državljanom, ki želijo delati v drugi državi, boljše informacije. To je precej bliže temu, kar dela Eurojust. In eh, tu mislim, da je ocenjevalec eh, brez presenečenja prišel do rezultata, da tu ni veliko možnosti za sinergijo. V 41. V 31. točki predloga imamo tako imenovano rendezvous klauzulo, ki je vključena in ki omogoča oceno ciljev, mandata in eh, nalog čez pet let. na ta način, če bo zakonodajalec to sprejel, potem to predstavlja možnost, da se čez pet let vse pregleda, oceni in ugotovi, eh, kakšne so potencijalne sinergije z drugimi. Na osnovi vsega tega sedaj analiziramo, kakšna priporočila bi lahko posredovali komisiji in follow-up bo upošteval tudi uh, omejitve proračuna in pa uh, še nadaljne reze v budžet. Kot rečeno, bo uh, naše mnenje pripravljeno po poletnih počitnicah, uh, sem vam na voljo za vprašanja. Najlepša hvala. Nahajamo se v obdobju, kjer se veliko ukvarjamo z agencijami, dosti bolj kot prej, ker smo začeli s trialogom ta teden. Zelo zanimivo je bilo slišati vašo oceno in vaše mnenje. Gospod Šambon ima besedo. Gospod Sander gospa Jungirius. Izvolite. Oui. Merci. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se kolegom, da so mi dali uh, besedo uh, pred eh, drugimi, imam namreč eh, druge obveznosti. Zahvaljujem se generalnemu eh, direktorju za te prijazne besede. Vsi nismo bili najbolj briljantni pri organizaciji našega dela v agencijah. naprimer organiziramo trialog, medtem ko eh, eh, imamo eno študijo, ki še ni končana, medtem vi že ocenjujete in tako dalje. Eh, torej, dobro se mi zdi to, da imamo teh znamenitih pet let, da se lahko ozremo v prihodnost. Med kolegi smo že razpravljali o tem, preden smo glasovali o besedilu, o besedilu, ki ga sedaj zagovarjamo v trialogu. Uh, sam sem poročevalec eh, poročila Eurofund. To agencijo dobro poznam, z njimi sem veliko delal. In eh, rad bi, da bi se izognili nekaterim podvajanjem. Pri tem naj podčrtam naslednje. Te agencije oziroma tri agencije, ki jih dobro poznam in s katerimi delam. Sam sem vedno imel svoje dvome, potem pa imamo tudi politične posege in tako dalje. Ampak CDFOP zelo dobro dela in zelo dobro dela že od nekdaj, še takrat, ko je bila agencija v Berlinu in na to v Torinu. Ne vem, zakaj imamo ta razkol, ne razumem. Ampak vse to se mi zdi premalo uporabljeno. Strinjam se z analizo eh, ocenjevalca v zvezi z učinkovitostjo, kakovostjo in tako dalje. Ampak eh, sam sem bil več kot 20 let v eh, ekonomsko-socialnem odboru in naj vam povem, da se ne poslužujemo dovolj to, teh agencij. Kdo so klienti teh agencij? Eh, komisija, eh, parlament, eh, svet, ekonomsko-socialni odbor se morda največ še na nje obrača. To pomeni, da te agencije opravljajo delo, ki ga na to nihče ne izkorišča. In potem tako mm, se izkaže, da morajo porabiti denar in tako pripravljajo neke študije, Eh, v zvezi z eh, begunci, v zvezi s tem ali onim. In te eh, študije morda že obstajajo, morda jih je že kdo drug naredil. Zato bi morali te agencije bolje uporabiti. Sicer bodo te agencije imele samo še nek akademski prestiž. In te agencije želijo biti bolj učinkovite oziroma bolj uporabljene. Uh, Drugo, kar sem želel povedati, na to ste odgovorili. Zanima me, kaj bodo povedali kolegi. Sam nikoli nisem razumel, vsaj za vidika Eurofonda, kaj bo imela ta nova agencija z vsem tem. Imamo raziskovalni eh, center, in ne razumem, kaj bo, kako bo to povezano z neko agencijo, ki bo odgovorna za uh, delovno pravo v Evropski uniji. Inšpektori nam bodo že eh, pomagali in eh, če bomo želeli delati na vprašanju transparentnosti in tako dalje. Ampak raziskovalni center je nekaj drugega mi se lahko na nje obrnemo in eh, rečemo, imamo težave z begunci, treba je pripraviti študijo z begunci, zvezi z begunci ali imamo, eh, potrebujemo študijo v zvezi z napotenimi delavci ali neenako so med spoloma in tako dalje. Ti, eh, te agencije, po mojem mnenju, nimajo popolnoma nobene povezave z to agencijo za delo. Bom končal, ker sem že malce dolg. O tem smo že razpravljali, to je že eh, sprejeto in prizadevam si za to, da bi obranil besedilo parlamenta. Takrat se nisem strinjal in eh, z gospod Tisen sva o tem govorila in tudi ona se ni strinjata. ta um, situacija v zvezi z 78 uh, člani upravnega odbora se mi zdi uh, absurdna, če vemo, da ima uh, mednarodna organizacija za delo 50 članov tega upravnega odbora, s tem, da ima čez 150 držav članic. Mi pa imamo čez 70 članov za 27 članic. In eh, evropska vizija mora biti res eh, eh, vodilo teh agencij. Ne moremo imeti vsako državo, ki želi svoje predstavnike in tako dalje. Nobenega razloga ni, da bi bili vsi predstavljeni, začenši z mojo državo. In to obžalujem, ker gre za resnično neko nacionalizacijo teh, tega skupnega dela. lahko predvidimo način, kako lahko vse eh, predstavimo. Um, naprimer, delavci. Delavci imajo svoje sindikate na evropski ravni, so zastopani, uh, lahko predvidimo neko zastopstvo za delavco, 12 eh, članov iz 3-4 držav, ni potrebno, da ima vsak svojega člana. Thank you. I'll give the floor. Najlepša hvala. Še gospa Sande. Euh, hvala lepa, da ste se nam danes pridružili in eh, na to izmenjavo mnen. Res je, da smo v obdobju, kjer imamo proračune, ki so vedno bolj omejeni in državljani se vedno bolj sprašujejo in prav imajo Sprašujejo se, kaj dejansko počnemo z evropskimi sredstvi. Prav tako se pojavlja tudi vprašanja v zvezi z številnimi agencijami. Pozdravljam delo, ki ga upravljajo agencije. Bila sem v Bilbao, bila sem v CDFOP-u v Saloniki, v Solunu. In uh, delam tudi z kolegi, z gospodom Kalvešom, sama sem poročevalka za CDFOP. Pomembno je, da ustrajamo pri delu, ki ga agencije opravljajo z veliko, eh, z veliko strokovnega znanja, ampak eh, te agencije niso vidne in uh, vedno bolj moramo polagati račune našim državljanom, kar pomeni, da uh, morajo agencije bolje porazdeliti delo, na tem moramo ustrajati in uh, moramo omogočiti tudi boljšo komunikacijo glede dela teh agencij. Naj ustrajam tudi pri temi, to ste že povedali, da potrebujemo boljše sodelovanje med agencijami. Če sem vas pravilno razumela, ocena jasno kaže na to, da tudi če je upravni odbor zelo širok, sama sem se borila za to uh, nasprotju s kolegom, da bi ohranili to tripartitno uh, strukturo in da bi imeli uh, zastopnike vseh držav članic. Meni se zdi to pomembno. Ampak, če želimo boljše sodelovanje med agencijami, potem. Uh, moramo, si moramo boriti tudi za prisotnost drugih agencij v upravnem odboru uh, tiste agencije, katere uh, ustanovne uredbe pročujemo. Na ta način bomo bolje sodelovali in eh, preprečili kakršnakoli podvajanje med delom agencij. Na ta način bomo imeli bolj strukturirano sodelovanje. In ne nazadnje, ne povem še to, povsem odkrito povedano in to govorim že od samega začetka, odkar smo začeli delati na reviziji teh eh, uredb, osebno to obžalujem, obžalujem, to, ta tajming, ki se mi uh, ne zdi primeren. Mi delamo uh, naše delo, uh, ocena se upravlja istočasno in če želimo, da se agencije bolje organizirajo in da uh, skupaj uh, delajo, potem moramo mi kot institucije tudi mm, biti za zgled in se bolje uskladiti med sabo. Thank you, Madam Jongerius. Najlepša hvala, gospod Jongerius. Želite kaj dodati? Izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste se odzvali na naše vabilo. To je vaš prvi nastop na našem odboru. Danes smo imeli eh, posebno sejo prej bila dvorana natrpana, zdaj pa je prazna. To vendar pa to ne pomeni, da nas to delo ne zanima. Nisem tako zelo tesna udeležena v trialogu kot eh, prejšnja kolega, skušala pa sem prisluhnila vsemu eh, kar smo tukaj slišali in vidim, da je ocena pozitivna, tudi mi tako vidimo agencije in njihovo delo. Zelo sem zadovoljna, da ste na podlagi ocene prišli do tega predloga. Sem pa malce začudena glede tega, kar smo slišali od eh, kolegov. Torej to, da je eh, trialog da se je trilog začel zelo pozno in kako vi povezujete oceno in tudi dokument o zaposlenih, ki ga bomo dobili kasneje. Mogoče sem malce vržvirna, vendar pa, ko vas slišim, da v času tega mandata ni nobenih načrtov za združevanje agencij. Mandat traja eno leto. Mar to pomeni, da naj se pripravimo na to v naslednjem mandatu, da ti načrti nekje še vedno obstajajo. Strinjam pa se z oceno ocenjevalcev glede tega, da bi cena združevanja, ne samo v tem primeru, bili dosti višji od prednosti. Če to drži, potem bi mogoče lahko izključili to možnost za prihodnost? To kot prvo. In kot drugo, verjetno imate prav, da mora komisija pripraviti načrte za ELO, če je financiranje te agencije del financirana že obstoječih agencij, potem to pomeni, da ne združujemo, ampak da s krčenjem proračuna želimo doseči nekaj, kar je treba obravnavati v trialogu, ki poteka s obstoječo agencijo, ali pa je to nekaj, kar je treba obravnavati kot odziv Evropskega parlamenta na predloge ELA. Če ne bomo dobro zastavili časovnice, potem mogoče delamo veliko napako, kar bomo kasneje obšalovali. Izvolite, beseda vaša. Monsieur Chambon, euh, euh, mais il a déjà pas, il est déjà. No, gospod Jambon je že odšel. Strinjam se s tem, da agencije niso dovolj uporabljene. S tem se strinjam. Vsi bi morali narediti več. Strinjam se tudi z njim glede tega, da Ela ni povezana z delom sedanjih agencij in da je treba to novo agencijo obravnavati na drugačen način. To ni preprosto. Imamo že kar nekaj razprav znotraj komisije in eh, prvo, kar me mi ljudje vedno znova povejo, je, saj imaš že štiri agencije, zakaj še peto? To res eh, zahteva predsejšnje napore, moramo prepričati ljudi, da bo imela ta agencija povsem drugačno področje dela, veliko nesporazumov je in tudi predsejšno lobiranje proti. Nekatere države članice so proti, nekateri gospodarski subjekti. Uh, so proti in poslužujejo se tega argumenta, da imamo že preveč agencij. Prav tako se strinjam tudi eh, z gospodom Žambonom, da 87 eh, članov eh, upravnega odbora je veliko. In to je tudi težko upravičiti. In ko se pogovarjam z direktorji agencij, so mi vsi povedali, da eh, v realnosti to ni tak problem. Imamo namreč eh, izvršni odbor, ki odloča vsem in eh, teh 87 članov upravnega odbora, to so agencije iz leta 70 ali 80 in vsakeč, ko je prišlo do širitve, smo dodali člane, se pravi uh, tri člane za vsako novo državo, zastopnike države, zastopnike sindikatov, delodajalcev in tako dalje. Komisija ta hip eh, nima nobenega namena tega spreminjati. Na to eh, vidnost teh agencij, povsem se strinjam, gospa Sander, s tem, da je to zelo pomemben rezultat te ocene. Moramo delati na tem. Komisija bi morala verjetno pripraviti nek eh, načrt dela v svojem dokumentu, ki bo išel jeseni. Boljše komuniciranje in pa tudi bolj eh, strukturirano sodelovanje med različnimi agencijami. Uh, to, um... Ja, nadaljujem v angliščini. Vsi trije poslanci so vprašali, zakaj je ta postopek tako kaotičen in nelogičen. Zakaj počnemo te tri zadeve usporedno? Je res, da, je, da to zgleda zmedeno in nič logično. Če si pogledate to z vidika trialoga vidite, da je to ostanek od prej in da so to edine agencije, ki jih nismo uskladili skupnim pristopom. Če si pogledam predlog, potem vidimo, da jih potrebujemo. Lahko vam rečem, da bi ta predlog lahko veliko razjasnil glede vsakodnevnega del, dela in ločitve pristojnosti med upravnim odborom, direktorjem in komisijo. Ni namreč jasno, kdo je odgovoren za katero področje in ko gre za vprašanje zaposlenih, in kadrov, potem vidimo, da bo ta uredba veliko tega razjasnila. Tako bo vloga komisije eh, jasnejša. Z Ošo in z Eurofandom eh, se veliko krat vprašujemo, kdo je pristojen za kaj. Veliko krat eh, moramo vprašati pravne službe ali pa kadrovsko službo glede, kaj se dogaja. Gospa Ingerius. Seveda ne morem govoriti o tem, kaj bo storila naslednja komisija. Zaradi te zmede pravimo, da ne bomo storili ničesar. Marian Tyson je to jasno povedala. Ne vem pa, kaj bo storila naslednja komisija. Enako velja za financiranje. Imamo torej že določena sredstva za ELO. Proračuna za agencije ne bomo krčili, imamo pa prerasporeditev nekaterih sredstev zaradi tega, ker bo nekaj dejavnosti iz mojega direktorata prenesenih na agencijo. Ne gre za prenos sredstev, ampak tudi za prenos dejavnosti, vendar pa ne bomo kratili sredstev za agencije. Komisija sedaj pripravlja naslednji večletni finančni okvir, kjer lahko zastavimo takšna vprašanja. Vendar pa ne vidim nobenega razloga za to, da bi financiranje agencij spreminjali. Okay. Um. To je bilo zelo zanimivo. Glede na to, da se je začel trialog o obstoječih agencijah. Vendar pa mislim, da ste zelo jasno podarili, kako pomembna je prepoznavnost, da moramo popričiti podvajanje, da gre tudi za stroške, če resnično dobimo tisto, kar plačujemo, vemo, kaj plačujemo, mar agencije vedo, zakaj jih plačujemo, je jasno, kaj želimo od njih dobiti. Zaradi glasovanja o napotenih delavcih je bilo tukaj tako veliko poslancev, vendar jih ni veliko ostalo, vendar pa ste nam podali svoje stališče, kar je zelo koristno za nas. Ker smo eh, ravno na tem, da obravnavamo obstoječe agencije, bilo to za nas eh, zelo koristno. Najlepša hvala, da ste prišli verjetno se bomo zopet povezali z vami v naslednjih letih. Ker je čas za to, da premislimo, kako bomo ocenili, skrbeli za agencije ali pa jih popolnoma spremenili. Hvala. To pomeni, da lahko gremo na naslednjo točko, na zadnjo točko na dnevnem redu. To je predstavitev posebnega poročila računskega sodišča. Prosto gibanje delavcev. Temeljna soboščina je zagotovljena, tudi z boljšo usmirjenostjo sredstev Evropske unije bi se mobilnost delavcev povečala. Gre za posebno poročilo. Evropskega računskega sodišča. Vsaj enkrat na leto smo se srečevali zato, da se poglobimo v težave, da razjasnimo naše strahove in da raziščemo možnosti. Dobrodošli in gospod Pufan dobi besedo. Lahko nam podate uvod in prosim, eh, da se zavedate tega, da ljudje preko spleta spremljajo današnjo sejo, čeprav jih tukaj v dvorani ni. Izvolite, beseda je vaša. Eh, mesdames in messieurs, le membre de la komisija. Gospe in gospodje, um, člani odbora za zaposlovanje leta 2018 je Evropska unija praznovala peto obletnico eh, tega dokumenta, s katerim je, bilo, je bila odpravljena kakršnakoli diskriminacija v državah članicah eh, na osnovi državljanstva in to v odnosu do pogojev zaposlovanja. Leta 2015 je 18,3 eh, milijona evropskih državljanov 28 eh, držav delalo v drugi državi članici kot eh, članici, katere državljanstve imajo. Uh -huh. In eh, to predstavlja 3,7 odstotkov celotnega evropskega prebivalstva v starosti, v starosti eh, ko lahko delajo. 1,1 milijona eh, držav, državljanov je, se je preselilo iz ene države v drugo leta 2014 in 1,3 milijone prečka mejo za to, da dela v drugi državi članici, medtem ko biva v prvi. Na čem temeljijo dela, naša dela glede tega poročila? Pripravili smo način, kako eh, komisija zagotavlja eh, svobodo gibanja in eh, ocenjuje učinkovitost Evropske unije glede njihove mobilnosti. Od oktobra 2016 do julija 2017 smo uh, pregledali uh, vse, vsa informacijska orodja komisije, ki so namenjena obveščanju v zvezi z um, zaposlovanjem v drugi državi članici. Zato imamo tudi različne uh, sklade, uh, katerih uh, namen je, da se uh, te uh, delavce tudi podpira. Prav tako smo se obrnili tudi na uh, vlade v Nemčiji, v Luksemburgu, na Polskem. Uh, Eh, v Romuniji in v Združenem kraljestvu in eh, pregledali smo 23 eh, različnih projektov, ki so financirali iz Evropskega investicijskega sklada Evropske unije za 2015-2016. Poleg televizije smo pripravili tudi anketo v zvezi z Euresom in njegovim delovanjem in Pregledali smo tudi vzorec um, ponudb za delo na Euresu. Kaj smo ugotovili? Komisija je pripravila orodje, orodje kot OPV, EURES, SOLVI za um, pomoč prostemu pretoku delavcev. Na ta način Evropska unija lahko ponudila informacije uh, delavcem, ki delajo na njihovem območju in pa državljanom, ki želijo delati v drugi državi članici. Ampak Evropska komisija nima uh, popolnih informacij v zvezi s tem, kako se uh, prost pretok delavcev izvaja v praksi. Delavec mora biti obveščen o svojih pravicah in mora imeti tudi možnost, eh, da. da um, obvesti komisijo o kakršnem koli eh, kršenju eh, teh eh, pravil in o kakršni koli diskriminaciji. Komisija ni obveščena o primerih, ki se dogaja na nacionalni ravni in o katerih jo nacionalne oblasti ne obveščajo. Delavci so, se soočajo tudi z preprekami, ki ne predstavljajo kršitve njihovih pravic, kljub temu pa eh, še vedno lahko škodijo njihovi mobilnosti. Naprimer, to, da se ne priznava njihovih kvalifikacij, eh, eh, prepreke, ki jih predstavlja jezik in tako dalje. Vse te ovire je treba obravnavati v odnosu do potencijala, ki ga ne izkoriščamo v zvezi z mobilnostjo. Leta 2014 so ankete pokazale, da 2,9 milijona državljanov Evropske unije se želi uh, nastaniti v drugi državi članici leta 2015, ampak eh, več kot eh, en milijon uh, teh ljudi uh, je to, ta projekt uspelo tudi izvesti. Leta 2016 smo pregledali eh, dejavnost Evropske unije eh, za spodbujanje eh, prostega pretoka delavcev in v okviru programa 2014-2020 države članice imajo dostop do Evropskega socialnega sklada za financiranje njihovih dejavnosti v zvezi z mobilnostjo delavcev znotraj Evropske unije in glede priprave programov in eh, strategij na lokalni, regionalni, čezmejni in nacionalni ravni. Leta 2013-2014, eh, ko je bil operativni program eh, sprejet za Evropski socialni sklad, Evropska komisija ni preverila, v kolikšni meri so države članice dejansko pripravile dejavnosti, ki omogočajo prost pretok delavcev. In prav tako tudi ne vemo, v kolikšni meri so eh, črpali Evropski socialni sklad eh, v ta namen. Glavni vir financiranja ukrepov eh, v prid prostega gibanja delavcev je Evropski program za socialno inovacijo in zaposlovanje, ki ga vodi komisija. Pregledali smo tudi uh, kot rečeno 23 projektov, čezmejnih projektov EURES, ki eh, se financirajo iz Evropskega eh, eh, strukturnega naložbenega sklada. Ugotovili smo, da malo projektov kaže dobre rezultate, naprimer število iskalcev zaposlitve, ki zaposlitev tudi najde. Prav tako smo ugotovili, da tudi ne moremo eh, primerjati rezultatov med eh, programi. Eh, EURES je najpomembnejši instrument Evropske unije za spodbujanje prostega gibanja delavcev, ampak velik del obstoječih delovnih mest na EURES-u ni objavljenih. Prav tako je revizija pokazala tudi to, da eh, te ponudbe ne vključujejo pomembnih informacij, kot so naprimer eh, rok za prijavo eh, in pa um, plače. 28 tisoč zaposlitev, ki jih je EURES omogočil, predstavlja samo 3,2 odstotka vseh stikov med svetovalci EURES-a in iskalci zaposlitve. Na osnovi vsega tega smo pripravili nekaj priporočil. V zvezi s potrebo potem, da se uh, uh, naredi uh, da se da večjo, eh, večjo pomembnost in večjo vidljivost eh, tem eh, orodjem. Treba je izboljšati zbiranje podatkov v zvezi z delavci, z njihovo mobilnostjo, z tokovi te mobilnosti in z ravnotežjem na trgu dela. Treba je izboljšati tudi mehanizem financiranja Evropske unije um, za prosto gibanje delavcev in eh, treba je zagotoviti eh, boljše spremljanje njihovih rezultatov. Če želimo izboljšati učinkovitost eh, Euresa, zlasti glede iskanja zaposlitev, potem je treba EURES nadgraditi na ta način, da bo eh, dejansko postal eh, ustrezno orodje. Najlepša hvala. Želi kdo zastaviti vprašanje? Samo učite se tukaj, redom. malce pritiska občutim. Da se moramo odzvati na to, kar smo ravno kar slišali. Glede vprašanja diskriminacije, ki ste ga omenili, in o nerešenih vprašanjih. imamo mrežje ekve in organ za nadzor nad spoštovanjem človekovih eh, pravic in eh, če države članice obravnavajo vprašanje diskriminacije evropskih državljanov. Kaže namreč, da obstaja težava glede ozadja. Obstaja namreč prepričanje, da ker gre za evropske državljane, ti niso obravnavani na način, kot obravnavajo državljane tretjih držav. Zanima me, če organi ki skrbijo za spoštovanje človekove pravice, obravnavajo takšne vprašanja. Glede vprašanj v zvezi z Euresom, v tem odboru smo veliko govorili o tem, kako bi lahko izboljšali delovanje Euresa. Zanima me, kakšna so vaša priporočila s tem v zvezi. v zvezi s tem, kako bi lahko izboljšali informacije, kako bi lahko izboljšali obseg delovnih mest, ki jih ponuja EURES. Veliko krat vidimo, da zavodi za zaposlovanje ponujajo slabo plačana, manj kvalificirana delovna mesta za visoko kvalificirane osebe, pa to, ta mreža ne deluje tako zelo dobro. Ste vi enakega prepričanja v primeru Euresa? Morda gre za to, da Eures ni dovolj znan, da jih delodajalci, da delodajalci te omreže ne uporabljajo v tolikšni meri, kot bi lahko. Če želi še kdo nastaviti vprašanje, naj mi to pove. oziroma naj se gospa predsedujoča odloči, komu bo dala besedo. Gre za zelo zanimivo študijo. Države članice imajo občutek, da vsi v Evropski uniji želijo delati in živeti v drugi državi članici, vendar pa je veliko krat tako, da tisti, ki bi si torej želeli, naletijo na ovire, vendar pa gre vseeno za zelo majhen odstotek ljudi. Če si pogledate, koliko delavcev res dela čez mejo, vidite, da ne prihaja do velikih plazov državljanov, ki bi se selili sem in tja. Hvala lepa za vaše vprašanje. Strinjam se, da potrebujemo enakost med spoloma in na računskem sodišču smo že začeli s to reformo in prizadevamo si za to, da to ravnoteže spoštujemo. Glede diskriminacije, ki se tiče dostopa do informacij v državah članicah, v svojem poročilu smo zapisali, da imamo včasih oglase, ki so objavljeni na nacionalni ravni, ne pa na drugih omrežjih. Prav tako imamo sedaj uh, novo agencijo, Evropsko agencijo za delo, ki bo uh, dejavna od decembra 2018 dalje in eh, tam bomo lahko zbrali vse potrebne informacije. Preden sem prišel na Evropsko računsko sodišče, sem 30 eh, let delal v Romuniji, 10 eh, let v zasebnem sektorju in 20 let na računskem sodišču. Želeli ste preglednost. in ne diskriminatornost. To pomeni, da je treba vse objaviti. Vsak kandidat eh, mora vedeti, dokdaj mora poslati svojo kandidaturo. Imamo namreč eh, oglase, kjer ni zapisano, dokdaj morajo posredovati svojo vlogo. Poleg tega Mi v Romuniji, na primer, imamo dve fazi izpita v javni inštituciji. Najprej pisni izpit in nato ustni izpit. In po mojem mnenju, če želimo dobro organizirati takšne izpite, moramo imeti audio ali video posnetke, in na ta način bomo lahko imeli vprašanja in odgovore. In če pride do kakršnekoli pritožbe, potem se lahko kandidat obrne na eh, sodišče in lahko preverimo, kaj je povedal, kakšno je bilo vprašanje in tako dalje. Kaj vam lahko še povem drugega? izboljšati poznavanje Euresa. To je najpomembnejši cilj. Uporaba Euresa se spreminja glede na države, glede na oglase. Zelo me veseli, da smo zelo dobro sodelovali z Evropsko komisijo in vse, kar smo povedali ali zapisali v tem poročilu, je komisija priznala. Komisija je priznala, da je poročilo dobro pripravljeno. To je moj odgovor. Hvala. Thank you. Uh, well... Najlepša hvala. Že zadnjih šest, sedem let se v tem odboru in v Generalnem direktoratu za zaposlovanje osredotočamo na to, da bi znižali stopnjo brezposelnosti in da bi mladi prišli do zaposlitve. In da tisti, ki niso več tako zelo mladi, lahko ohranijo svojo, svoje delovno mesto do upokojitve. Želimo ustvariti več delovnih mest potem pa imamo EURES. kjer smo želeli zagotoviti, da bi dobili določene storitve, s katerimi bi omogočili preseljevanje ljudi z dostojnimi plačami, dobrimi delovnimi pogoji. Ravno pred nekaj urami smo glasovali o napotitvi zaposlitvi delavcev in da bi resnično lahko zagotovili prosto gibanje delavcev, vendar pa dostojnimi pogoji. Da ne bi povzročali tren med zaposlenimi. To je bil naš najglavnejši cilj v zadnjih sedmih letih v Evropskem parlamentu. Istočasno pa smo dobivali veliko pritiska z držav članic in tudi evropskih inštitucij, da moramo storiti več za spodbujanje mobilnosti. Dobili smo EURES, ne deluje tako dobro, kot smo bi si želeli. Sedaj imamo veliko beguncev, ki prihajajo od drugot, skušamo jih integrirati. Oni so pripravljeni na selitve. Česar si veliko evropejcev ne želi in istočasno pa ustvarjamo nove organe, vendar pa ne dobivamo rezultatov, ki bi si jih želeli. Včasih me to malce znemirja. Mogoče bi morali začeti drugot in to je z izobrazbo. Če ljudem zagotovimo izobrazbo, potem povzročimo situacijo, kjer je lažje doseči preseljevanje. Če nimamo dovolj dobre izobrazbe, potem ste v šipkejšem položaju in ostajate v svojem mestu, v svojem podjetju, v svojem sektorju, v svoji panogi, zato da ohranite občutek varnosti. Če pa se ne preselite, potem dobimo trg dela, Eh, kjer nimamo dovolj dobrih pogojev, potem tudi rezultatov ni, ki jih skušamo doseči. Ohranili bomo EURES, skušali bomo doseči največ, kar lahko, vendar pa je še nekaj, kar nas dela tako zelo močne in to je, da si želimo preseliti za to da bi si zagotovili delovno mesto. Najpomembnejše vprašanje, s katerim se ukvarjamo v zadnjih mesecih, je tudi Brexit. Tudi Brexit bo vplival na naš svet. Poteka veliko razprav, veliko tehničnih rešitev imamo. Kar pomeni, tako pravijo Britanci, da ne bo prišlo do sprememb glede prostega gibanja delavca na trgu dela v Evropski uniji, da bo vse ostalo tako, kot je vedno bilo. Vendar pa morate ustvariti določeno identiteto ali kaj podobnega kar bomo lahko uporabili po celi Evropi. Lahko bi rekli, da je to ne glede na to, kar smo slišali, tisto, kar smo slišali o mobilnosti, nekaj, kar ni povzročilo nobenih sprememb. Vendar pa sedaj prihaja do sprememb v drugo smer, zaradi Brexita. Želela sem vam samo zakomplicirati življenje. Lahko kaj poveste glede tega? Nam lahko date kaj argumentov ali vsaj upanje? Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Kar se tiče mladih, sam sem opisal, obiskal Evropske prestolnice in ne bom nikogar izpostavljal, ampak eh, ko vidim mlade, ki posedajo po terasah, eh, ki pijejo kavo, nimajo pa zaposlitve, ne vem, to je vprašanje vzgoje. Sam imam tri otroke, dva fanta in eno punco. In pred eh, letom dni sem bil v Štrasburgu v Evropskem parlamentu, sprejel sem eh, mlade iz Romunije, dva poslanca in sam smo na koncu seje predstavili naslednje stališče. Rekel sem, po mojem mnenju, potrebujete nekaj za to, da boste imeli dostop do trga dela v evropskih institucijah. In vprašali so, kaj lahko naredimo. Odgovoril sem, morate govoriti tri jezike. In to tako. Morate znati delati z računalnikom in morate imeti višjo izobrazbo in pa magisteri. Na to pa z vsemi temi znanji lahko pač eh, poskušate uspeti na konkurjih. Imamo preizkuse, ki so zelo težki, kot so EPSO in tako dalje, ampak vse to je odvisno od vzgoje. Ne gre samo za EURES spletno stran. Ta ponuja možnosti za poslitve v Evropski uniji, ampak eh, obstaja tudi razkol med generacijami. Sam vidim stvari pač na svoj način. Rojen sem leta 1958, moj sin ima 26 let in moram ga vzgojiti in moram mu pojasniti, da če želi delati v Evropski inštituciji, da je to težko. Ne gre samo za en izpit, ki ga je treba uspešno prestati, temveč eh, treba je tudi dobro delati, treba je biti eh, v pisarni. In eh, ko sem bil generalni sekretar računskega sodišča v Romuniji, je bilo za me zelo pomembno, da če sem zahteval nek dosed, da sem ga tudi v 48 urah dobil. In če je to trajalo 72 ur, potem uh, sem to raje sam naredil. In vedno je tako. Glede Brexita, nismo uh, naredili študije v zvezi z posledicami Brexita in to obžalujem. To je politično področje in uh, sam uh, ne želim poseči v politiko. Mi se ne ukvarjamo s politiko. elektronski sistemi in različne platforme. Naprimer v Romuniji smo pred vzpostavili takšno audio-video eh, platformo, ki omogoča komunikacijo med eh, vsemi eh, osebami v neki regiji oziroma v državi. In to je pomembno. Nimamo iste mobilnosti v Evropi kot v združenih državah, naprimer ampak eh, v zrojnih državah eh, lahko organiziramo tudi telekonference. Na takšnem portalu potem lahko precej naredimo, stvari spremenimo v enem dnevu. Če imamo neko evropsko direktorico, ki se odloči, da bomo naredili to ali ono, potem eh, na tehnični ravni lahko naredimo to precej hitro, lahko portale tudi združimo in na ta način lahko vidimo, naprimer, koliko je delovnih mest v Bolgariji, v Romuniji in lahko se tudi preveri, če so ti objavljeni na portalu Evres ali ne. In ti oglasi morajo vključevati tudi vse pogoje, rok, vse pogoje, pogoji, eh, stopna študija, oziroma stopna izobrazbe in tako dalje. Uh, najlepša hvala. Želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje? Računskemu sodišču, gospodu Pofanu. Izvolite. Suzane. Imenujem se Suzane Kratz, delam v oddelku za politiko in podajamo politične analize za odbor za zaposlovanje. Omenili ste pomankljivosti portala EURES, še posebej, ko gre za kritje vseh prostih delovnih mest, ki jih države članice ne navajajo na evropski ravni. Omenili ste tudi možnost, da bi lahko organi bolje upravljali svoje delo. Imamo eh, mrežo držav članic javnih storitev za doseganje željenih rezultatov. Kaj bi lahko storili, da bi dosegli boljše rezultate, čeprav je razlog za neuspeh po vsej vrednosti v državah članic. Eh, la condition pour eh, nouvelle autorité. Ja, pogoji za ustanovitev te nove agencije, o tem lahko razpravljamo, ampak eh, zlasti je pomembno, da vse države objavijo delovne mesta in pogoje. Naprimer, če eh, imate, če iščete nekega inženirja, gradbenega inženirja ali eh, eh, nekega pravnika v Evropski inštituciji, potem pač potrebujete magisteri iz prava in tako dalje. Prav tako potrebujemo podatke o tem, kdaj je zadnji rok za posredovanje kandidatur, naprimer 28. maj 2018. Ampak mi kot nadzorna inštitucija, za nas eh, ta nova eh, Evropska agencija eh, pač ni predmet našega dela, ne moremo mi odločati o tem, kakšni pogoje mora izpolnjevati. Ok. Uh... V redu. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Imenujem se Deniž Anton, delam za Evropsko komisijo hm, na področju prostega pretoka delavcev in EURES. Če mi dovolite, bom skušal hitro odgovoriti na nekaj vaših vprašanj. Predtem pa bi rad podal kontekst. Res je, Gre za zelo pomembno vprašanje mobilnost delavcev. Gre za priložnosti delavcev Evropske unije in da ti lahko živijo, delajo in se družbeno udejstvujo v katerikoli drugi državi članici. Torej imamo politiko, pravni okvir in različne inštrumente in orodja cilj politike je, da bi preprečili kakršno koli diskriminacijo na podlagi državljanstva in da bi odpravili ovire. Pravni okvir je zelo celovit, to zelo dobro poznate. Gospa predsednica, vi ste ravno odobrili kompromis eh, glede revizije direktive o napotenih delavcih imamo tudi uredbo in direktivo na področju mobilnosti delavcev in tudi uredbo, kar predstavlja pravo revolucijo zahvaljujoč predlogu komisije in delna tega parlamenta. Potem pa imamo različna orodja, imamo odbore, strokovnjakov iz različnih držav, še in se sodelujemo tudi s socialnimi partnerji, imamo portal EURES, omrežje EURES, imamo projekte, ki prejemajo finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada in različne programe. Vse to poteka na običajen način. Imate Brusel, Evropsko raven, Evropsko komisijo, Evropske inštitucije, ki dajo smernice, ki nadzorujejo delovanje, včasih potem pripravijo predlog in potem se svet in parlament odločata o teh predlogih. Potem imamo državšence, ki morajo to izvajati, pravila potem tudi spoštovati in izvajati različne projekte in programe. Imeli smo zelo konstruktivno razpravo in sodelovanje lansko leto z računskim sodiščem in eh, poročilo sodišča se osredotoča na različna orodja in na različne programe in projekte, ki jih imamo. Lahko vidite, da smo sprejeli večino priporočil tudi držav članic in komisije. Želimo obveščati uh, naše bralce o vsem tem, kar smo dosegli. Sedaj pa nekaj o Eurosu, o priporočilih. Priporočilo številka ena gre za osveščanje v zvezi z informacijskimi urodi, ki jih um, imajo evropski državljani na razpolago. Euros je eno teh urodij. In potem moram povedati, to je pomembna informacija, da je portal Euros zelo um, poznano orodje. Vsak mesec um, portal obišče približno 4 milijone ljudi in uh, In evra su sledi veliko uporabnikov družbenih omrežij. Če to primerjate z različnimi evropskimi orodji, je eno od prvih treh orodij glede prepoznavnosti in sedaj še glede priporočil sodišča in to je, da bolje uporabimo obstoječe informacije, da izboljšamo podatke o mobilnosti delavcev. Glede teh priporočil menimo, da bomo z našim predlogom to izboljšali. In še četrto priporočilo, boljše sinergije in to drži evropskih eh, sredstev. Kaj financiramo z evropskimi programi, z evropskim socialnim skladom, s programom EZI in tako dalje. Kmalo bomo pripravili konstruktivne predloge po prejetju večletnega finančnega, sprejetju večletnega finančnega okvira. Potem pa imamo tudi priporočila glede Euresa in portala, glede informacij, ki pošiljajo države članice. Tukaj smo odvisni od informacij, ki jih prejemamo od držav članic. Kot veste, je prišlo do revolucije z eh, novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo leta 2016. Sedaj morajo vse države članice objaviti prosta delovna mesta na EURES-u potem pa imamo zelo veliko ambicij. To je seveda težko doseči, zaradi tega, ker imamo nekaj tehničnih vprašanj, ko gre za interoperabilnost različnih sistemov in tako dalje, vendar pa vam lahko povem, da resno jemljemo nadzor, da imamo veliko motivacijo tudi na strani držav članic, na naših sogovornikov maja, junija leta 2018 je rok za uložitev predlogov sprememb. Upam, da bomo dobili vse informacije, da bomo lahko izboljšali objavljena delovna mesta na portalu EURES. Isto velja za življenje pise. Evropske inštitucije si želijo, da bi EURES eh, postala pravo evropske urodje in želimo storiti vse za to, da bo to delovalo. In eh, še Evropski organ za delo. Kaj ti komisar bo to tukaj predstavil, imamo veliko orodi, eh, veliko predlogov. Tudi poročilo računske sodišča je podalo eh, zelo dobro analizo. Zato smo se odločili, da bomo vse dvignili na novo raven, da bomo ustanovili um, mesto, vse na enem mestu za delavce, za podjetja, za nacionalne pristojne organe, da bomo lahko okrepili sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi. Tukaj nujno potrebujemo sodelovanje med državami članicami za spodbojne mobilnost s, z možnostjo tega organa, da koordinira inšpekcije. Potem pa imamo tudi možnost medijacije. Toliko na kratko glede tega, kaj pripravljamo v tem predlogu, ki smo ga pripravili 13. marca letos. Upam, da se bomo lahko držali zastavljene časovnice in da bomo lahko začeli z delom agencije oziroma organa že januarja leta 2019. Hvala. Would you like to comment on that? Želite kaj dodati? V redu. Najlepša hvala za vse prispevke, najlepša hvala gospod Pufan, da ste prišli k nam v odbor za zaposlovanje. Najlepša hvala vsem, ki nas poslušate preko spleta. S tem je današnja seja zaključena. So, great honor and pleasure for me to be here.